Der Präsident! Gospod predsednik. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z zasedanjem. Obveščam vas, da bo gospod Oreste. Rosi, oziroma da je gospod Oreste Rosi s 3. julijem 2013 postal član skupine ELS. Sedaj pa glasovanje. Najprej bomo glasovali o poročilu delegacija Evropskega parlamenta v zvezi z nadaljno makrofinančno pomočjo v Gruziji. Glasovali bomo poimensko, glasujemo. Thank you